končali delo eh, tako, kot je bilo načrtovano in da bomo končali z glasovanjem v četrtek. Letalski promet, železniški promet, eh, pa tudi javni promet eh, v Štrasburu bodo skoraj da se zaustavili, vključno z avtobusi in tramvaji. Zaradi tega verjetno tudi ne bo moč zagotoviti raven prometnih storitev, ki smo jih navajeni običajno. Lahko pa vam zagotovim, da smo sprejeli vse potrebne ukrepe, da boste imeli na voljo dovolj eh, prevoza, zato da se boste lahko vrnili domov. Eh, nismo še natančno vseh eh, ukrepov dorekli, vendar naslednje smo že. Talis najeti, najeti vlak bo vozil tako kot običajno in med parlamentom in eh, železniško postajo bo na voljo avtobusni pro, prevoz. Transferi na različna letališča v Franciji bodo eh, tudi zagotovljeni. Kolegi Kvestarjev je že sprejel eh, dodatne natančne ukrepe in, in objavil v letališču teh seznam in sicer gre za mejo eh, do 20 km za eh, avtomobilski prevoz, ki bo na voljo za evropske eh, poslance, ki bodo na ta način lahko potovali z temi vozili na letališča v Švici in v Nemčiji. Pomeni, da boste v tem primeru imeli organiziran prevoz na daljših relacijah. Mesto Strasbourg bo tudi v tem tednu še objavilo ustrezne informacije in nas obvestilo o morebitnih alternativnih prevoznih storitvah. Danes ob 6.30 se bo sestavilo eh, predsedstvo Evropskega parlamenta in natančno bomo proučili, kako lahko zagotovimo, da boste poslanci oziroma poslanke eh, potovali nazaj na svoje domove čim bolj neovirano. Jutri boste o tem dobili po elektronski pošti tudi ustrezne informacije. Če eh, bodo na voljo sproti še kakšne nove dodatne informacije, vas bom o tem obvestil v sredo do povdne, zjutraj. Drugače povedano, jutri zjutraj boste dobili prve informacije po elektronski pošti, Dodatne podatke in informacije pa bodo morda na voljo potem dopovdne v sredo. Takoj, ko bomo te informacije oziroma podatke dobili od oblasti mesta Strasbourg, jih bomo nemudoma posredovali tudi vam. Eh, položaj obvladujemo in naredili bomo vse, kar se da, da boste lahko prišli domov. To je neke vrste pr, eh, prvotna informacija. Naj vas obvestim, da jutri zjutraj in eh, v sredo boste dobili informacije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za vsa obvestila. Mislim, da vsi po Evropi, zlasti pa v Združenem kraljestvu, eh, so mm, neugodno presenečeni zaradi te zmede naenkrat smo se znašli v situaciji, da ne moremo niti glasovati. Glasovali bi lahko v Bruslju. Dodatni milijoni evrov stroškov, ki nastajajo zaradi takšnih eh, situacij, eh, mislim, da so nam že pokazali, da se moramo zbuditi kot parlament in se ne pustiti eh, v takšne situacije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Pavten. Gospe in gospodje, Spoštovani poslanec, dovolite, da vas opozorim na naslednje. Danes gre za tehnične informacije in ne za kakšno razpravo. Povedal sem vam, eh, kako boste lahko prišli domov. Vi pa ste začeli govoriti o zadevi, ki je urejena v pogodbah Evropske unije in o tem danes ne teče razprava. Gospod Spironi, ista zadeva? Da. Želel bi dodati k temu, kar smo eh, slišali prej. V primerjavi z Brusljem je prednost razbora v tem, da je zelo blizu Nemčiji, kar pomeni, da lahko takoj najdemo alternativni prevoz, ki ga v Bruslju ne bi imeli. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili to razpravo in še enkrat naj vam povem, da lahko pričakujete jutri zjutraj in v sredo zjutraj oziroma dopovdne dodatke.